istocie. E, Otwieram posiedzenie. Otwieram zasiedanie. In e, prosim vas za malo tišine. Spoštovani kolegi in kolegice, prosim za malo tišine. Kolega Jacek, prosim, usedite se. Gospa Gomes želi besedo v zvezi z dnevnim redom. Gospod predsednik, imamo postopkovno vprašanje oziroma eh, postopkovno zadevo nasprotujem eh, uporabi mojega imena pri predlogih sprememb, ki ste jih predlagala gospod Deva in Šimanski.